I think we can start. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Spoštovani kolegi in kolegice, mislim, da lahko začnemo. Vesel sem, da ste vsi spet tukaj. Upam, da ste imeli lepe počitnice, da ste se spočili in da ste načrpali veliko moči, da boste zdržali do božiča, ko nas čaka naslednje počitnice. Vsi izgledate super, tudi jaz se odlično počutim, tako da lahko kar začnemo. Uh, dnevni red lahko sprejmemo, če, ni, če ne ugovarja. Dobro. Potem a, uh, zapisnike sej 11. in 12. julija lahko prav tako sprejmemo. Sporočila predsednika. Mm, sporočil trenutno nimam, tako da lahko kar začnemo glasovati. Proračun za leto 2017 poročevalka je Izabela de Monte, še predtem pa bomo opravili testno glasovanje. Prosim, glasujte. I recognize. We are used to it, so we will work. Tako, mislim, da bo delovalo. Kako vaša naprava ne deluje? probably you could uh, next. Uh, Try the next one, please. Prosim, poskusite sosednjo napravo. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Vse v redu. Gut, dann starten wir Tako, začenjamo z predlogom spremembe 5928, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5909 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5927 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo to preverili elektronsko. 5927, lahko glasujete. Konec glasovanja. 17 za, 22 proti, zavrnjeno. Sedaj bom uh, govoril samo še zadnje dve številke. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 19 za, 22 proti, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 26 lahko glasujete. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 za, 13 proti. Ja, to je izgledalo popolnoma drugače. Nič sedem. Na zdravje. Za, proti, vzdržani sprejeto. 5883 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 5882 za, proti, vzdržani sprejeto. 5880 za, proti, vzdržani sprejeto. 5875 za, proti, vzdržani sprejeto. 5876 za, proti, vzdržani sprejeto. 5877 za, proti, vzdržani sprejeto. 5888 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5877 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5878 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Ja, to so bili tudi 5886 in 5898, sedaj pa 5858, 5870, 5890, tudi identični sprejeti. 5867 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5859 in 96 eh, identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 8, 8, 9. Za. Proti. Vzdržani. Eh, zdi se, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. 5, 8, 8, 9. Lahko glasujete. Konec zasavanja. 18 za, 23 proti, zavrnjeno. 5, 8, 9, 1 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je sprejet, ampak bomo tudi preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 24 za, 17 proti, sprejeto. 5, 8, 6, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 8, 9, 1 nič, ne, to je brezpredmetno. 5869. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. 20 za, 21 proti. Zavrnjeno.

proti, vzdržani, sprejeto. 59.18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, 52, 65 in 87 identični za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 59, 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 58, 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno, bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti. Eno stržan glas, zavrnjeno. 59 nič nič za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 nič ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 nič 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 59 nič 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 59 nič 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 59 nič 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, Glasujete. Ja. Geschlossen. Konec glasovanja. Ja, rezultat je jasen, ampak ni tako izgledalo. Zavrneno. 59-25 za. Proti. Vzdržani bomo tudi preverili elektronsko. 59.25 lahko glasujete. Konec glasovanja. 17.25 proti. Zavrnjeno. 58.79 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 59.10 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlogi sprememb k osnutku mnenja. Kompromis dve za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Predlog spremembe tri lahko glasujete. Konec glasovanja. 18 za, 25 proti, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Predlog spremembe 11 za. Konec glasovanja. 20 za, 24 proti. Zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelašnjo B12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prelašnjo B14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 14 lahko glasujete. Konec glasovanja. 16 za, 27 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Predvsem je bilo 28, lahko glasujete. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti. Zavrnjeno. Dvaindvajset proti dvaindvajset, nekdo nima svojega kartončka. In odločujoči je tukaj vzdržani glas. Predložim pa sedemindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis pet za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdržano in sprejeto. Beražujem B36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Beražujem B37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 42 za, ne, brezpredmetno. A. Ah. 39, o tem smo že glasovali, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani. Zdi se, da je bilo sprejeto, ampak bom preveril elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. 25 za, 18 proti. Sprejeto. Zdaj pa glasovanje po delih. Prvi del. ji se je spremenil in sprememba besedila vam je bila poslana. Za, proti. Zdi se, da je sprejeto, bomo preverili, lahko glasujete. Torej prvi del. Kone zasavanja. 23 za, 20 proti, en zdržani glas. Sprejeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani, sprejeto. Preračujem pa 44 za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 46 za. Proti? Vzdržani, sprejeto. 47 za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za. Proti? Vzdržani, sprejeto. 48 cm, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 cm, proti, vzdržani, sprejeto. 55 cm, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 cm. 55 cm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 proti. Vzdržani, zdi se, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. 62. Lahko glasujete. Konč glasovanja. 19 za, 25 proti. Zavrnjeno. 69 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti vzdržani zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 71 za, proti, vzdržani sprejeto. 72 za, proti, vzdržani sprejeto. 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, sprejeto, 76 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lahko oglašujete, konec zaslovanja, 21 za, 23 proti, zavrnjeno. Tako sedaj pa končno glasovanje, tako spremenjenem besedilu, lahko glasujete. Marko Spiper mora povedati za konec glasovanja. 42 za, 2 proti in 1 vzdržani glas. Zahvaljujem se porčevalki. kommen auch noch Abstimmungen, aber die, glaube ich, nicht ganz so lang sind. Tako sedaj pa še nekaj glasovanj, ki pa niso tako dolga. Strategija Evropske unije za utekočinjeni zemljski plin in skladiščenje plina. Klaudija eh, Monteiro de Aguiar je poročevalka. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani sprejeto. kompromis 1A za, proti, vzdržani sprejeto, predlog šmembe 8 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog šmembe 9 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog šmembe 11 za, proti, vzdržani sprejeto, Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 25 za, 16 proti, 2 vzdržana glasova sprejeto. Preračujem le 12 za, proti. Tudi to bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 22 za, 19 proti, 2 vzdržana glasova sprejeta. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe ali mu kdo nasprotuje? Ne. Potem glasujem. Proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete, konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo bili 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje po delih. Predlog skrbi 33, prvi del. Kdo je za? Proti? Bomo to preverili elektronsko. Prvi del. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko, 35, lahko glasujete. Konec glasovanja, 22 za, 20 proti, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predložen je bil 68 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Predložen je bil 78 za, proti, vzdržani sprejeto. Predložen je bil 79 za, proti, vzdržani sprejeto. Proti, vzdržani sprejeto. Priložimo 80 za, proti vzdržani sprejeto. Priložimo 81 za, proti vzdržani zavrnjeno. Priložimo 82 za, proti vzdržani zavrnjeno. Priložimo 83 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 10 za. Kako želite, da preverimo? Dobro, predlog spremembe 83, lahko glasujete. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti, hvala lepa. Sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Proračun je 90 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je zavrnjeno. Proračun je 90, lahko glasujete. Konec glasovanja. 27 za, 15 proti, sprejeto. Proračun je 91 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje, lahko glasujete, in sicer elektronsko. Konec glasovanja. 37 za, 38 za 5 proti sprejeto. Zahvaljujemo se poročevalki. Sedaj pa še eno glasovanje o priporočilu za drugo obravnavo, določitev tehničnih predpisov za plovila namenjena za plovo po celinskih plovnih poteh, razveljavitev direktive in tako naprej. Samo enkrat bomo glasovali in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 40 za, en glas proti, en vzdržan glas. Proževalec je Ivo Belet, čestitamo mu, tako da smo za danes glasovanje, z glasovanjem končali. So. Thank you very much. Thank you. well done. Good yeah. Aber manchmal sieht man wirklich. So, da vam bisschen in Zeitverzug sind, machen wir gleich weiter. Tako, nekoliko zamujamo, tako da kar takoj nadaljujemo z delom. Tisti, ki ne želite več biti tu v dvorani, prosim, da čim prej tudi zapustite. Torej, poročilo o izvajanju direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Jens Nilsson, ki tudi dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, to je v bistvu bistveno bolj pomembno za nas, eh, kot bi si eh, kdo utegnil misliti. Eh, namreč naše pristojnosti so na področju prometa in turizma in izkušnje kažejo, in tudi moje osebne izkušnje, kažejo iz moje regije, kjer imamo veliko prometa in veliko turizma, uh, vemo, kaj turisti kritizirajo in uh, s čim so zadovoljni. In, uh, veliko teh študij je bilo opravljenih v zadnjih desetletjih in uh, dejstvo je, da je tudi vprašanje enakosti zelo pomembno vprašanje za turiste. Če želimo, da turizem raste, potem moramo tudi ta vprašanja vzeti resno. Sveda je nekaj ključnih vprašanj, poskrbeti moramo za to, da se moške in ženske obravnava enakopravno, kar zadeva dostop do blaga in storitev. Če pogledamo naprimer tako imenovano ekonomijo eh, deljenja, so tam določene težave, pa tako obstajajo pomisleki glede spolnega nadlegovanja v sredstvih javnega prometa, tako da mislim, da moramo m, mm, jasno da ugotoviti, kdo je za takšne dogodke odgovoren, prav tako je potrebno prizadeviti si za manjšanje števila takšnih dogodkov. Nacionalne in lokalne oblasti imajo seveda ključno vlogo pri implementaciji tega in pomembno je, da ljudje v državah članicah razumejo svoje obveznosti eh, in eh, odgovornosti in upam, da se dovolj resursov na ravni nacionalnih oblasti oblasti namenja temu vprašanju. Kar zadeva dojenje v javnosti, eh, to zdaj je že pogosto rešeno. Eh, upam, da bo še več držav tudi sprejelo zakonodajo na tem področju. To je pomembnejše, kot bi si človek otegnil misliti. No, to je bistvo mojega mnenja. Upam, da lahko računam na ostale kolege, da bomo to poročilo še nadalje izboljšali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, predsednik, kolego Jensu Nilsonu. Se zahvaljujem za upravljeno delo. Vsi vemo, da je tematika enake obravnave. Tako sedaj pa deluje. Torej, vsi vemo, da je to tema, ki je deležna velikega interesa, ki je pomembna in eh, tu mislim, da se moramo osredotočiti na področji turizma in prometa. Mm, Tudi na področju izobraževanja in trga dela je veliko problemov, ki pa jih ne moramo obravnavati v tem poročilu. Kolega Nilsson je upravičeno omenil vprašanje spolnega delovanja v sredstvih javnega prometa. To je pereč problem in tu je jasno, da mora odgovornost tretjih oseb biti razjasnjena, to je nekaj, kar zahtevamo. In v samem poročilu je izpostavljeno tudi neravnovesje med eh, državami članicami. Ravno zaradi tega je delo na tem področju težavno, kajti zakonodaja se na različne načine izvaja v državah članicah, prav tako je prenos te direktive bil upravljen na zelo različno, tako da tu nastajajo določene težave. To torej so glavne točke, ki jih želimo še dodatno razdelati. Kar zadeva dojenje, še par besed, mislim, da je to zelo pomembno tudi iz vidika turizma. In tudi tu mislim, da moramo to vključiti v točko šest. No, prav tako pa voznice avtobusov in tovrnjakov postajajo vse pogostejši pojav in mislim, da imamo veliko težav tudi že na počivališčih za tovrnjake, še posebej, kar zadeva eh, higieno, eh, že za moške je zadeva lahko dokaj zapletena, kaj še le za eh, ženske, tako da tu mislim, da bo treba tudi eh, Eh, še kaj postoriti, zato bomo tudi predlagali amandma to smer. Zdaj pa mislim, da je poročilo zelo dobro uspelo in še enkrat hvala poročevalcu. Izaskon Bilbao. Muchas gracias, presidente. Hvala. No, sama tukaj nadomeščam Gesine Meissner. Eh, ki se danes žal ni mogla udeležiti seje. Pravi, da je bila direktiva sprejeta leta 2004. Mnenje odbora TRAN temelji na sporočilu, ki ga je komisija objavila o izvajanju te direktive in to sporočilo komisije ne omenja vprašanj, ki so povezana z prometom. Gre prej za različne cene, ki eh, jih računamo moškim in ženskam ob vstopu v diskoteke, ob zavarovanjih in tako naprej naprej. Um, no, z nekaj točkami je opisala, kje prihaja do diskriminacije med spoloma, recimo, ko gre za uporabo javnega prometa. Potem je na tudi osmo točko, gre za um, žensk noseče ženske, ki potujejo za letalom in pa um, gre tudi za spolno nadlegovanje v, promo, v prometu. Uh, tukaj uh, morajo nosilci javnega prometa tem problemom posvetiti več pozornosti. Potem ponudniki prometnih storitev morajo preprečiti takšne incidente, morajo recimo ženskam nameniti poseben prostor. Uh, Eh, Žezin izpostavlja tudi to, da niso vse metropostaje in druge postaje opremljene z dvigali, z tekočimi stopnicami in to predstavlja ovir ne samo z, za ženske z vozički, recimo, ampak tudi za druge osebe eh, z eh, omejeno mobilnostjo. To vam je želela danes sporočiti Žezin Meissner. Eh, sama bi pa izpostavila naslednje vprašanje. Najprej vprašanje zavarovanj v številnih eh, območjih, tukaj ženske smo žrtve diskriminacije. Ženske plačujejo dražja zavarovanja. Eh, zaradi načela previdnosti pri ženskah. Eh, čeprav imajo ženske načeloma manj nesreč, eh, zato bi morali opozarjati na ta problem. In pa še vprašanje vagonov za ženske. Nekatere države članice imajo s tem že določene izkušnje, ampak jaz mislim, da to ne bi smela postati normalnost, kajti resnično Evropska država, ki bo v svojem prometnem sistemu imela posebne vagone uh, za ženske. Zato državo je jasno, da ima najprej to nalogo, da osvešča o tem, da nasilje nad ženskami, nadlegovanje žensk v javnem prometu ni spremljivo. Tako da v poročilu je treba um, povdariti pomen ozaveščanja, senzibilizacije, treba je uvesti v sredne kampanje, tudi v izobraževanju In treba je sprožiti kampanje enakosti med spoloma, kajti tiste ženske, ki, um, del, ki so zaposlene v javnem prometu, imajo večkrat uh, probleme z enakostjo med spoloma. Uh, no potem tudi, če si ogledamo mesta za previjanje dojenčkov, ta so vedno v ženskih straniščih in moramo se v današnjem sodobnem svetu zavedati, da to ne gre samo za vprašanje moških ali žensk. Imamo prav tako tudi uh, raznolike pare in zato moramo tudi javne, uh, javni promet prilagoditi tej novi realnosti. Eh, no, potem vidimo, da tudi obstajajo polemike, ko gre recimo za eh, dojenje na javnem prevozu. Tudi to bi morali sprejeti kot nekaj normalnega, kot nekaj pozitivnega eh, v javnem prometu na evropski ravni. In tudi zato moramo sprožiti kampanje za senzibilizacijo, za osveščanje. Treba je zaščititi mm, ne samo materje, ampak predvsem otroke. Hvala. Danke sehr. Eigentlich war Robert Ziele dran. Hvala lepa, Robert Zile je bil sicer na vrsti, ampak ker sta že dva moška govorila, sem dal besedo iz Askone. Zdaj pa Robert Zile. Raje ne bi nič povedal. Dobro, potem pa Keith Taylor. Hvala lepa, predsednik. Ja, novo besedo sem se naučil ta teden. In, uh, Nekateri boste verjetno obžalovali, da mi je tako dolgo trajalo, da sem se naučil to besedo. Androcentrizem je ta nova beseda. No, to opredeljujejo kot eh, prakso, zavedno ali ne, umeščanja moškega človeškega bitja oziroma moškega gledišča v središče lastnega pogleda na svet. To besedo sem odkril v odličnem poročilu, ki je bilo pripravljeno za odbor TRAN o specifičnih potrebah žensk na področju mobilnosti. In ta trend, ki gre v smeri androcentrizma, je, mislim, da nekaj, pred čemer se moramo obvarovati. Seveda, dojenje, previjanje, Eh, potem nosečnice na letalih, vse to so pomembna vprašanja, ampak to seveda mora vključevati eh, te, ne sme pa biti omejeno zgolj na to. Mislim, da se moramo vsi kaj iz tega naučiti in eh, se lotiti ne le turizma, ampak sicer nasplošno. Kaj ti Res sem bil presenečen zadnji dan, ko je prišel uradni avtomobil parlamenta in je bila voznica, ne voznik, in dejal sem ji, o, mislim, da še nikoli pomen ni prišla voznica v šoferski službi tu v parlamentu. In dejala me je, da je izmed 90 šoferjev najti le dve ženski. Tako da mislim, da moramo tudi mi pomesti pred lastnim pragom. Potniki in uporabniki prometnih sredstev morajo biti tudi, seveda, enakopravni, preprosto slepi na vprašanje spola. Potnik je potnik in mora imeti vse možnosti, ki se ponujajo. Ne samo zato, ker doji ali karkoli, ampak iz vseh ostalih razlogov. In zato bi tudi jaz rad podal nekaj predlogov v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa. Inesa Jara Sender. Bueno, me alegro que algunos pues, hayan aprendido, aunque sea. Hvala. Ja, vesela sem, da so se nekateri naučili, kaj je androcentrizem, čeprav nekoliko pozno. E, to je nekaj, kar mi trpimo že stoletja, tako da dobrodošli v klubu. Zahvaljujem se gospodu Nilsonu za poročilo to poročilo je pokazalo veliko razumevanja, občutljivosti. Njegova država je ena izmed držav, ki že najbolj napredovali, ko gre za norme, za ukrepe, za kampanje. Eh, zlasti zato, da bi osvestili ljudi in da bi omogočili enak dostop obima spoloma do vseh storitev. Ehm, no, ampak to jim še ni stoodstotno uspelo. Uh, No, res je, da direktiva govori o dostopu do storitev. Ampak te storitve niso neutralne. Torej, ponudnik storitev je tudi del. tega problema. Zato bi se želela, da bi tukaj oblikovali neke vrste priporočila tudi za ponudnike storitev, recimo za turistične svežnje. Ta ponudnik ne ve, kdo bo sprejel te, um, te ponudbe. No, posvetiti se moramo tudi problemu uh, skoraj suženskih razmer, v katerih recimo živijo um, sobarice ali pa ženske, ki delajo v restauracijah in tako naprej. Tako da, uh, žensk, eh, tako da bi morali eh, komisiji pojasniti, da storitve niso neutralne samo na eni strani, ampak tudi na drugi strani. No, gospod Kramer je prav tako zelo razumevajoč za te teme. Komisarka Bulc je pred nekaj meseci, pred poletnim premorom, organizirala intenzivni seminar o vlogi žensk v mobilnosti v prometu. In uh, mislim, da so na tem seminarju sprejeli določene sklepe. Mislim, da jih je komisarka predstavila pred skupino Alde, zato bi bilo dobro, če bi. Uh, Eh, morda povabili gospod Bulc, zato da bi predstavila te sklepe. Mislim, da so tudi nekatere izmed naših eh, kolegic sodelovali na tem seminarju. Ta seminar je bil izredno zanimiv um, in mislim, da bi se iz tega lahko naučili veliko o prometnih storitvah, tako ko gre za dostop, eh, kakor tudi ko gre za ponudbo. No, v generalnem direktoratu Research so v, okviri, so v okviru pregleda obzorja 2020 skušali pripraviti neko formulo Eh, in sicer želijo, da bi pri vseh vidikih, pri vseh ukrepih upoštevali enakost med spoloma, ko gre za dostop do storitev, ponudbo storitev in tako naprej. Dobro bi bilo, če bi komisiji predlagali naj predvidi eh, enake ukrepe tudi za področje prometa in turizma. Skratka, hvala za poročilo. Poročilo pokazalo veliko občutljivosti za ta vprašanja. No, treba seveda se posvetiti tudi invalidnim ženskam. Pogosto, ko gre za dostop do prometnih storitev, do turističnih storitev, je tukaj veliko posploševanja in ne upoštevamo invalidnih oseb. In tukaj spet obstaja vprašanje razlike med spoloma, recimo matere, mm. ki so invalidne in tako naprej. Vse to je treba upoštevati. Hvala, Lucy Anderson. Hvala lepa. E, Vse, kar bi rada podprla ta osnotek mnenja Jens Danesena, absolutno odlično je to poročilo in pa ponoma se strinjam z komentarji, ki smo jih slišali strani predstavnikov ALDE. Pomembno je, da to izpostavimo, kajti niso vedno le ženske tiste, eh, ki so skrbniki drugih. Pogosto so ženske na avtobusih, naprimer tudi z otroci ali z ostarelimi. In eh, neko pomankanje jasnosti glede odgovornosti je tu pomemben dejavnik, ki ga je treba v Evropi rešiti. In eh, nekatera mesta še posebej, mislim, da so storila že veliko na tem področju in to je nekaj, kjer je ključnega pomena, da se stori kaj več. In Evropski eh, inštitut za enakost med spoloma je tudi že izpostavil pomen infrastrukture eh, in pa tudi oskrbe eh, starejših in otrok. Če ženske same vedo, da potujejo nekam, kjer bodo imele velike težave same in njihove družine pri mobilnosti, je naprimer tako, da je morda neka lokacija turistom prijazna, ni pa ravno prijazna osebam, ki potujejo z majhnimi otroci ali z ostarelimi sorodniki. In zato mislim, da je treba vsa ta vprašanja rešiti. In eh, seveda so tudi moški tisti, ki potujejo z malimi otroci. Eh, tako da je v interesu javnosti, da se zadeva ustrezno reši v prid vseh. Hvala lepa v imenu komisije, pa besedo dobi. Da gospa Ilarija Macuduro iz eh, pravne službe. Hvala lepa, hvala lepa tudi poslankam in poslancem za zelo zanimive skrbi, ki so jih izpostavili tu na tem sestanku. Kar zadeva direktivo o enakopravnem dostopu do blaga in storitev, je komisija seveda preučila, da so vse države članice že prevzele eh, to zakonodajo v lastno zakonodajo in tudi ustanovile ustrezne organe. Komisija bo še naprej izvajala spremljanje stanja v državah članicah, da se zagotovi polno izpolnjevanje direktive in tudi enakopravnost med sporma v Evropi. Komisija meni, da ni pomembno predlagati kakršnih koli sprememb direktive v tej fazi, bomo pa seveda dali prioriteto reševanju še odprtih vprašanj v državah članicah, še posebej, kar zadeva področje uporabe izjem, kar zadeva izvajanje načela enake obravnave. Komisija je sprožila dva postopka zaradi kršitev proti državam članicam in e, ima še vedno zelo intenziven dialog z drugimi državami članicami, da se na ta način zagotovi popolna implementacija direktive. Komisija ostaja v polni meri zavezena kakovostni in pravilni implementaciji direktive v vseh državah članicah in bomo tudi upoštevali pomisleke, ki jih je izrazil Evropski parlament za področje izboljševanja enakosti med spoloma širom Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat poročevalec Jens Nilsson. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Hvala lepa vsem za to razpravo. Vsega, kar se veselim, predlogov vsega, amandmajev, s katerimi bomo še izboljšali to moje mnenje. To eh, mnenje je torej naslovljeno odboru za pravice žensk, odboru FEM. Mora biti kratko, eh, je danato omejeno na naša področja pristojnosti, torej transport in eh, turizem. In vsekakor sem eh, vesel, da se nekatera vprašanja vezana na turizem tu še bolj izpostavljajo in to vsekakor mislim, da je področje, kjer lahko to mnenje še izboljšamo. Hvala. Dobro, hvala lepa. Rok eh, za vlogo medmajo je 8. september ob 12. uri opovdne. Gremo naprej, naslednja točka in sicer ulaganja v delovna mesta in rast, za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ocena poročila v skladu 16.3 uredbe o skupnih določbah, Kozma Zvotovski je poročevalec in tudi dobi beseda. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, zdaj bom pa preklopil na polčno. Torej, na kratko sem želel predstaviti najpomembnejše eh, točke tega osnutka mnenja za pristojni odbor regij o v evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Eh, kot smo videli na prejšnjem zasedanju našega odbora, je to zelo pomembno mnenje, ki je zbudilo kar veliko zanimanja med nami vsemi. Teh dveh, eh, devet točk, ki jih imate pred seboj, eh, verjetno ne bo izčrpalo vse tematike, ampak to je šele začetek. Sveda je potrebno jasno izpostaviti in eh, tudi pohvaliti vlogo strukturnih in investicijskih skladov pri izboljšanju evropske eh, infrastrukture. In dejstvo je, da je transport tisto prava, tisto pravo ožilje evropskega gospodarstva, ampak eh, ne smemo mimo napak. Eh, kljub eh, zaključku številnih ambicioznih projektov še vedno obstajajo vrzeli, ki so še posebej jasne in izpostavljene na čezmenih področjih. Dopolnitev mreže TNT in njeno delovanje kot neke celote ne bo možno, če ne bomo izkoristili potencijala evropskih strukturnih in investicijskih skladov. In ključ do uspeha je pravilno načrtovanje, ki upošteva tako nacionalno perspektivo, kakor tudi eh, potrebe regij in eh, manjših eh, entitet na področju lokalnih oblasti. Poleg zagotavljanja sredstev za izvajanje in izvedbo infrastrukturnih projektov moramo poskrbeti tudi za strokovno podporo in pa prenos strokovnega znanja v države članice na področju načrtovanja velikih investicij. Večjo pozornost je treba nameniti tudi eh, ne temu, da se sredstva eh, počrpajo, ampak da se eh, izgrajena infrastruktura s podporo teh sredstev dejansko logično umešča v neko celoto. Za države članice iz Srednje in Vzhodne Evrope je to izrednega pomena. Kajti v veliki meri, ravno na ta način, po našem mnenju, uresničujemo procese evropske integracije. No in eh, zdaj, dame in gospodje, pa se bom spremenil v ušesa eh, in eh, upam, da nam bo eh, skupaj z vašimi eh, amandmaji uspelo unesti v to besedilo tudi druga področja oziroma druga stališča, ki jih je morda bilo zaradi malo prostora, ki je na voljo, do sedaj ne mogoče. Vim, Vandekam. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil kolegu Kosmi. Torej, hvala za ta prvi osnutek. Strinjam se lahko eh, z vsebino in eh, s tematikami, ki jih izpostavlja. Imam pa eno vprašanje in tu se obračam deloma tudi na sekretarjat. Namreč v Evropski komisiji se veliko dela sedaj ozrotoča na načelo porabi ali izgubi, use it or lose it. Uh, ampak zdi se, da je to nekaj, kar se v vzhodno in srednjeevropskih državah, torej v nekih kohezijskih državah, pogosto dogaja. Mm, torej, morda bi morali tudi temu nameniti nekaj več pozornosti. Kaj ti res škoda je, če denar, ki ga mi namenjamo za transportno infrastrukturo, ostane neporabljen. Uh, zato ker se ne pripravijo, naprimer, eh, pravočasno ocene okoljskih učinkov eh, ali ne dobivajo ustrezni dovoljeni in tako naprej. Mislim, da bi tu lahko bistveno stvari izboljšali na ravni lokalnih in regionalnih oblasti. Je to meniti tudi nekaj, kar bi veljalo omeniti tu v tem mnenju, torej to načelo uporabi ali izgubi, use it or lose it. Hvala lepa. Samo kratka pripomba, use it or lose it nikakor ni stvar komisije. To smo mi v parlamentu z veliko večino sami sprejeli ravno na podlagi izkušenj, ki smo jih imeli, da so se projekti vedno znova prelagali, sredstva so bile blokirane, dogajalo pa se ni nič in na ta način smo želeli eh, vršiti določen pritisk. Seveda pa so to tudi izjeme. Tako da to ni zgolj stvar komisije, ampak tudi naša stvar. Naslednje je Kristin Ribudalon. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala poročevalcu za to mnenje, ki mislim, da gre v pravo smer za naš odbor, še posebej zato, ker ustraja na pomenu strukturnih skladov za eh, izvajanje mreže TNT. Eh, Eh, ampak tu je, mislim, da treba stvari še nekoliko izboljšati in eh, nekaj teh točk smo že izpostavili še pred poletnimi počitnicami. Predvsem je treba izpostaviti sinergetske učinke med evropskimi skladi na področju transporta, da se na ta način zagotovi kombinirano evropsko financiranje in da na ta način učinkovito financiramo transportno infrastrukturo. Prav tako velja podariti, da, so, da je ta tematska koncentracija na področju strukturnih skladov nekaj, kar ne sme omejevati možnosti Eh, regij, da investirajo v trajnostni promet. Še posebej to velja mm, za določena območja, ki so pogosto vezana na tematske koncentracije, eh, ki ne vključujejo transport, tako da nekaj manjšega prostora treba dati regijam. Potem eh, tretja zadeva, učinek vzvoda pri teh sredstvih je na področju transporta praktično ničen. Kot je bilo rečeno v pri mehanizmu za povezovanje Evrope, so evropska sredstva najboljši način za financiranje takšnih projektov. No in prav tako bi bilo smiselno, da se strukturnih skladov eh, ne upošteva eh, na področju pravil, ki urejajo državne pomoči, kajti lok lokalne oblasti se prepogosto srečujejo z izredno kompleksnimi postopki na ravno omenjenem področju. Hvala lepa. Hvala. Matis von Miltenberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalca v senci v tem trenutku ni, zato sem jo prosili, da ga nadomeščam. E, torej, sam sem tudi poročevalcu Senci v odboru Regi za to poročilo na lasno pobudo, tako da imam nekaj pripomp. Kot prvo, menim, da je to res izgubljena priložnost, da tu v tem osnutku nimamo tudi premisleka o promociji trajnostne mobilnosti. To mislim, da bi lahko samo vključili. Kar zadeva EFSI, tu morda niso potrebne prilagoditve zgolj za transportno infrastrukturo, ampak je potrebno promovirati tudi nizkooglično gospodarstvo in eh, poskušati je tudi potrebno izvajati ukrepe za mm, zmanjšanje izpustov oglika. Torej ne gre zgolj za infrastrukturo v srednji in vzhodni Evropi, ampak za celotno Evropo. To, da se tu osredotočamo zgolj na en del Evrope, mislim, da je mm, ne najbolj primerno da je kar nekaj denarja je na voljo, ki ga lahko uporabimo tudi za pametne transportne sisteme ali za pametne logistične rešitve in za trajnostno urbano mobilnost. Tudi to so vprašanja, ki bi jih eh, rad videl tu v tem mnenju. Poleg tega, evropski strukturni investicijski skladi se lahko uporabijo tudi za krepitev določenih ekonomskih, določenih gospodarskih panog, ki so tesno povezane s transportom in eh, seveda turizmom inovacije na področju avtomobilske industrije, kjer eh, lahko razvijamo nove kompetence na področju vozil ravno z uporabo evropskih eh, sredstev in ljudje bi si želeli tudi, da se v teh amandmajih okrepi vidik turizma. Torej, uložili bomo nekaj amandmajev in se, ko si želimo, kar se da dobro mnenje za potrebe odbora za regionalne zadeve. Gospod Deli, hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s kolegom eh, Matisom, namreč mislim, da prije trenutek, ko moramo prenehati z glasovanjem v besedilih eh, v zvezi z podnebnimi cilji, kaj ti konec koncev moramo dobiti tudi projekte, ki jih bomo lahko sofinancirali. In ko gledam prioritete, naj spomnim, da je v neki točki pač treba razumeti, da projekti, ki zadevajo širitev avtocest in tako naprej, mm, kajti večina sredstev odpade na ceste, na železnice premalo. No in jaz mislim, da je v tem poročilu potrebno jasno izpostaviti prihodnje investicije, ki bodo usmerjene v večmodalnost, v čezmejne povezave, v eh, trajnostne urbane mm, rešitve eh, in nove tehnologije. Mislim, da v tem poročilu ne moremo brez tega, da si ne zastavimo tudi vprašanje glede treh ciljev. Ciljev glede izpustov CO2, Eh, ciljev glede varnosti in ko govorimo o investicijah, te investicije lahko izvajamo le, če prispevajo k temu, da na minimum eh, znižajo eksterne stroške. Tako da jaz mislim, da mora biti v tem poročilu ključno sporočilo to, da je treba iti in stopiti v 21. stoletje. Mislim, da nima smisla, da se lotimo nekih velikih infrastrukturnih projektov, ampak da se lotimo mm, projektov, ki bodo trajnostni eh, tudi za urbane eh, regije in ki bodo ustvarjali nova delovna mesta. Vsekakor pa bom zelo natančno obdelal nad eh, vsebino tega poročila, kajti menim, da imamo mi kot parlament tu pomembno vlogo, ki jo moramo odigrati. Hvala lepa. Hvala lepa in SAE La Senta. Gracias, presidente. Hvala. Zahvaljujem se za vse predloge iz poročila. Bi pa povdarila, da obstaja razhajanje med nacionalnimi načrti in pa načrti na ravni Evropske unije. Eh, no, ne, na zadnje so za to krive tudi vlade. Torej, oni lahko imajo super načrte, lahko predvidijo krasno financiranje, ampak potem se zgodi, da nacionalni načrti ne spoštujejo teh načrtov na evropski ravni, ne spoštujejo rokov, financiranja in tako naprej. Morda bi v evropski semester morali Eh, vključiti tudi načrtovanje evropskih eh, mrež, zato da bi države članice to vključile v svoje nacionalne načrte, ki pogosto nima nič opraviti s tem, kar mi tukaj odločimo. Eh, tudi, ko gre za absorpcijo skladov, sredstev, gre za to, da imamo pogosto probleme, zlasti na jugu tam smo žrtve varčevanja in eh, preprosto nam pogosto ne preostane drugega, kot da rečemo, da ne moremo sofinancirati niti za evro več. Eh, v moji državi smo že morali eh, zapreti pipico za določene projekte, čeprav se še ni niti izteklo programsko leto. Potem probleme imamo tudi z roki, kajti za 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 moramo hiteti. Eh, na hitro je treba načrtovati prometno infrastrukturo, kar pa ni enostavno, manjka nam časa in drugih zmogljivosti. Eh, regionalni skladi pogosto pomenijo decentralizacijo in zato eh, na koncu nima nihče pregleda nad tem. Potem, ko gre za nacionalne. Hmm oblasti, pa se pogosto zgodi, da ti preprosto ne izpolnjujejo svojih nalog. To je recimo jasno razvidno na primeru berlinskega letališča. Tako da mislim, da bi morali vključiti v evropski semester te nacionalne načrte, zato da bi lahko zagotovili, da vlade spoštujejo vse tiste načrte, ki so jih odobrile v okviru evropskega transportnega omrežja. Kaj vsi vemo, kaj se tam dogaja. Pogosto nacionalni načrti nima nič opraviti s tem, kar smo mi tukaj sprejeli in sklenili. Eh, ja, to so tudi naše izkušnje, to smo videli tudi pri glasovanju, ko smo imeli veliko večino v podporu določenih projektov, potem pa so države članice rekli, ne, nočemo in potem pač ni šlo, zato ker eh, mi kot parlament zadeve lahko samo sofinanciramo in brez investicij držav članic mm, nimamo potem kaj storiti. Mi dajemo samo prispevek, ne odločamo. Če bi bili 100-odstotni financer, potem bi lahko rekli, ja, to mora tudi 100-odstotno izvesti, ampak države članice pravijo, mi financiramo 60-70 odstotkov, tako da odločamo mi, eh, kaj so za nas prioritete in eh, nacionalnih parlamentih, eh, če bi tam mi sedeli, bi verjetno tudi podprli takšno stališče. Dejstvo je, da potrebujemo dobro sodelovanje in Bal, na Baltiku imajo tudi projekte, kjer so evropska sredstva izrednega pomena in tudi tam prihaja do razprti. In če pripravljamo avtobusno linijo v neki državi, vemo, kako stvari potekajo, ampak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 Hvala lepa, predsednik, in hvala lepa vsem za živahno razpravo. Zelo lepo je bilo slišati vse te ideje. Lepo je, da smo si vsi razširili obzorja pri tem poročilu. Ta razprava je vedno pomembnejša in presega točke, ki so zapisane v tem predlogu. Bi pa še dodala par stvari, glede treh elementov. Kot prvo, celostni načrt za promet strani komisije, nacionalni načrti so tudi podrejeni eksante pogojenosti in prvič se je zgodilo v zgodovini kohezijske politike, da so to vsega, nujne regulativne zahteve za vse države članice, če dobijo ta finančna sredstva. Po našem mnenju je to korak v pravo smer, kajti ravno to je ključna zahteva, če želimo zagotoviti racionalizacijo uporabe sredstev in pa ustrezno koncentracijo ter pa čim boljšo učinkovito porabo sredstev ter pa večji vpliv teh porabljenih sredstev. No, glede na to širšo sliko bi rada podarila to, da to velja tudi za trajnostni promet. Vse skupaj mislim, da bi lahko bolj jasno zapisali. Potem ESIF eh, sklad. Eh, sedaj smo s tem zapolnili nekateri vrzeli, no pa kot je nekdo od poslancev že predejal ali pa celo dva, sta to dejala, mislim, da je prav, da izpostavimo to, da ima tudi CEF zelo pomemben delež pri tem delu. Potem še naprej uh, uporabi ali izgubi, use or lose. Um, tukaj bi rada dodala še tehnično pomoč. Kohezijska politika zagotavlja ta dejavnik za upravičence do sredstev. In tukaj se s časoma učimo. Tehnična pomoč pa smo že prej uporabljali od leta 2007 do 2013 in sicer v različnih oblikah mehanizmov, ki smo jih že poznali v prejšnjem programskem obdobju. Sedaj so ti mehanizmi še pomembnejši kot prej. To je pomembno zato, da se ustrezno pripravimo na večje infrastrukturne projekte, kateri nekatere države članice morda na nekaterih področjih še nimajo strokovnega znanja, ki ga potrebuje za to, da se uspešno zaključi takšne povezane projekte. Pa še tretji dejavnik, ki bi ga rada izpostavila. MSP-ji in pa podpora tem, dostop do sredstva bi moral biti čim bolj enostaven, čim bolj gladko bi moralo se potekati in z tega vedika bi rada dejala, da je ponastavitev zelo bistvena. Eh, komisija je tudi podala predlog s tem v zvezi in vse skozi si prizadevamo na tem področju, sploh v visoki skupini za ponastavitev ta skupina je bila oblikovana prav zato, da bi se naučili marsičesa z terena iz prakse in to prelili tudi v nadaljne delo, v nove zamisli. Želimo spodbujati nove zamisli in sicer v obliki predloga komisije, tako da bi čim bolje lahko vsi skupaj uporabljali sredstva tudi na ravni evropske regulacije in tukaj sveda ne govorim o nacionalni ravni in o teh dodatnih zahtevah. Hvala. Hvala lepa in za zaključek poročevalec. Hvala lepa. Hvala vsem za zelo zanimive pripombe, še posebej tiste, ki zadevajo uravnotežen ali trajnosten promet. V tem poročilu je govora o tudi pomenu teh skladov in sredstev za vzhodno Evropo. Od tega ne govorim zato, ker, sem, ker bi bil vzhodnoevropsko centrističen, ampak ker to čutim na lastni eh, koži. Ampak dobro, to je pač eh, mm, obstranska zadeva. Zelo se veselim vaših amandmajev, najprej samo opozorim na to, da je ta dokument naše mnenje za drug odbor. Tako da ne more biti ta dokument predolg in eh, vse, kar se. želi vključiti v to poročilo, je treba vključiti na dokaj kratek in denar način. Še enkrat hvala lepa in veselim se amandmajo. Hvala lepa. V Nemčiji eh, pravimo kratko in sladko in eh, tako pač tudi bo. Dobro, s tem smo zaključili s to točko. V rok za vlogo amandmajo je 8. september ob 12. uri. Zdaj smo že pri naslednjem poročilu, ampak poročevalca še ni, ampak eh, boj, da bo vsak čas tu, tako da kratek odmor. Je že tu, tako da lahko nadaljujemo. Okay, wir können jetzt weitermachen. Herr van de Kamp. Tako lahko nadaljujemo, gospod van de Kamp, nadaljujemo. In sicer z vlogo z ribištvom povezanega turizma pri diversifikaciji ribiškega sektorja, bi se dobi gospod Ištvan Ujheli. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság! Hvala, predsednik! kolegice in kolegi. Ob 10.30 naj bi začeli z mojim poročilom, se vprečujem, ker sem nekoliko pozen. Bil sem z delegacijo z Mačarske. Tukaj torej gre za mnenje, za odpor za ribištvo. Bom zelo kratek. Bom povzel ta naš predlog in bom potem poslali ta predlog odboru za ribištvo. No, mi nimamo dostopa do morja na mačarskem. <clears throat> Zato moram reči, da se mora počutiti situacije drugih držav, ki imajo dostop do morja. No, ampak vseeno sem prevzel to nalogo pripravljalca mnenja, zato ker se mi zdi, da je turizem vedno bolj relevanten tudi v povezavi z ribištvom in ravno odbor za promet in turizem ima tukaj svojo vlogo. Masi, kaj lahko povemo pri tem. Zato mislim, da smo v to besedilo vključili pomembne stvari. Tu gre za industrijo, ki ustvara veliko delovnih mest. Potem smo tukaj dodali še par drugih dejavnikov, ki lahko izboljšajo razmere. Seveda, naprimer, ribiški turizem se pojavlja v različnih oblikah v različnih državah. Poglejmo si sredozemske države, naprimer, tam je zelo znatnega pomena. Potem imamo tudi priobalne in pomorske dejavnosti, ki jih vsi poznamo, naprimer rekreacijsko ribolovo, potem trovljenje s trnki in to seveda najdemo tudi po rekah, ne samo na morju. Potem naprej z nekaterimi strokovnimi združenji smo se tudi pogovarjali. Tudi njihovo strokovno mnenje je treba vključiti v kakršnokoli mnenje, bo že sprejeto na koncu. Torej, odbor Tran, mislim, da se mora pogovoriti in se pogovarja z strokovnjaki. Lansko leto smo že imeli poročilo v parlamentu s tem v zvezi, govora je bilo o trajnostnem sonaravnem turizmu. Dejali smo, da je to zelo pomembno za vsa področja. Pa še nekaj moramo vedeti, Danes to, so turisti zelo dobro informirani, imajo vse skozi ogromno aplikacij na svojih telefonih, pridobijo številno vestila in informacije o destinacijah. Manj znane destinacije se morajo izboljšati, bolje tržiti same sebe, če želijo ustvariti več delovnih mest in privabiti več turistov v svoje kraje. Torej, obveščanje je zelo pomembno, istovetnost posamečnih krajev dobra promocija tega in pa tudi ustrezna kakovost ter pa cena in pa razmerje med prvim in drugim. No, večkrat sem se povaral tudi z eh, pripadniki manjših skupnosti. V zadnjih 20 eh, letih se je marsikaj spremenilo na teh področjih. Včasih so se nekateri osredotočali samo na trenkarjenje, sedaj pa gre za več kot to, tudi za rekreacijski Eh, ribolov in podobno. Stvari se spreminjajo. Ni več toliko množičnega turizma, ljudje se bolj pogosto odpravljajo na podežele, naprimer. Res je, morda treba oditi nekoliko dlje, na podežele, naprimer. Turisti morda tega ne poznajo tako zelo, ampak vseeno to omogoča nove možnosti, tudi naprimer za rekreacijski turizem. Pa še nekaj. Lokalne ribiške skupnosti morajo ohraniti svojo identiteto, potrebujemo različne vrste turizma, ki zaščitijo posamične regije. Pa še nekaj, želeli smo tudi ponostavljene opredelitve, kaj pomeni določen tip turizma. Polska, Romunija, Združeno kraljestvo in drugi gledajo na ta turizem. torej, gledajo na različne vrste turizma na različne načine, naprimer tudi to trnkarjenje, lovljene strnki. Zato bi radi prosili komisijo, da pogleda, kako so te stvari med sebojno povezane. Potem še finančna podpora, tukaj smo tudi želeli uporabo FFF-ja in pa evropskih strukturnih skladov. Mislim, da je ribiški turizem povezan s marsičem. Tukaj imamo več kakovostnih omrežij, več destinacij in zato mislim, da je prav, da vzpostavimo čez evropski dialog predstavniki ribičev in pa turističnih organizacij se lahko pogovorijo med seboj in izboljšajo te določbe. Prav tako je treba povečati prepoznavnost na spletu treba je olšati informiranje glede ribarjenja in pa trankarjenja. Naprimer, visiteurope.com, um, torej obiščite Evropo, to spletno stran bi lahko še izboljšali in mislim, da bi lahko tako tudi izboljšali dostop do nekaterih destinacij. Pa še nekaj za konec, kot zadnji komentar. Tudi v Evropski portal za malo gospodarstvo moramo vključiti poseben. Um, element glede ribiškega turizma. To bi marsikomu zelo pomagalo. Upam, da sem bil razumljiv za vse in se že veselim vaših pripomb. Hvala. Hvala lepa. Poročevalcev senci in ni, tako da bi se dobili in van de kamp. Ehm, Hvala, predsednik. No, meni ribarjenje sploh ne všeč. Pravzaprav mi niti voda ne všeč. Sem iz Skevreninga. In tam ob Hagu imamo veliko eh, gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z ribiškim turizmom. No, nekateri ribiči, sploh tisti, ki lovijo strnki, želijo promovirati ta ribiški turizem. Potem imamo druge ribiče, ki želijo samo pač loviti ribe in to je to. Nekateri pa želijo večjo diversifikacijo. No, mislim pa, da je to odlično mnenje. Kolega, se pa sprašujem nekaj glede točke, samo da pogledam. 9. ta Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Ali se ta lahko uporablja za turiste in za s tem povezane cilje? Seveda lahko govorimo o tem skladu ESPR, ampak gledajte, v nekaterih državah ribiškemu sektorju ne gre ravno zelo dobro. In potem imajo še hujše posledice ravno zaradi tega tukaj. Ne vem, ali je res prav Če želimo to sprejeti, kar je tukaj zapisano, ali bi potem morali spremeniti cilje tega sklada ISPR, to me zanima. Hvala. Eh, Robert Zeller. Hvala. V imenu naše poročevalke Mozitič eh, bi rad eh, predstavil to mnenje. Naj povem, s kakšnimi strategijami bi lahko diversificirali lokalno gospodarstvo, ustvarjali nova delovna mesta ter pa dodali večji prihodek za družine ter da bi tudi zmanjšali brezposobnost v Sloveniji območjih, ki so odvisna od ribištva. Eh, poročevalka v senci ECR pravi, da je sedaj eden izmed izzivov in pa omejitev ravno regulativno breme za mala podjetja in pa tudi to, da se mora majhna podjetja in pa majhne barke prilagajati zelo visokim standardem. Prav tako kolegica pravi, da se moramo čim bolj vključevati v panevropski dialog in pa v evropske mreže. Naprimer, prej ste omenili te pogovore med različnimi zainteresiranimi stranmi. Te lokalne mreže se morajo čim bolj pogovarjati z turističnimi organizacijami, tako da bi prišli do ustreznih finančnih sredstev, tudi naprimer do boljšega dostopa do tega ribiškega sklada, tako bi lahko diversificirali ribiški sektor. To smo že povedali v preteklosti in tudi naša pračevalka Senci je večkrat omenila, namreč eh, ribiški turizem je ključen in te akcij, eh, skupine za okrepanje morajo med sebojno sodelovati. Morda bi lahko tudi vključili ta sklad ESPR. Pa še nekaj bi rad eh, podaril za konec. Naša pračevalka v Senci ne podpira tega, da bi prilagodili in vzpostavili um, konkretne podpore, ki izhajajo iz združen, ki so posvečena ženskam. Uh, to se nam ne zdi dobra ideja. Hvala. Jaz iz Askom Bilbao. Iz Askom Bilbao. Hvala. Spet bom govorila o imenu Gesine Meissner, ki je poročevalka v senci naše skupine za to poročilo. Uh, ali da pozdravlja pobude v zvezi s to temo nanaša se na pomemben vidik, eh, namreč želimo okrepiti lokalna podjetja, obrate, ki potrebujejo dodaten gospodarski zagon. Turizem, ki ima opraviti za ribištvom, eh, lahko prinese veliko koristi regionalnemu turizmu, takaž večjim družinam, prav tako eh, to vključuje tudi ustrezno ravnanje z eh, okoljem, trajnostne vire prihodkov in tako naprej. Sama bi želela izpostaviti dve točke, sedem in devet. Ti dve točke govorita o glavnem izzivu, namreč gre za izvajanje v realnosti trenutno se zdi, da obstajajo velike razlike med nacionalnimi normami. Če želi neko podjetje biti dejavno v turizmu, lahko naleti na številne težave in zlasti pri tem naletijo na težave ribiš, ribiči, ki se želijo odločiti za turistične dejavnosti. V Nemčiji na sto podjetij eh, izraža interes eh, za to, da bi investirali v ta turizem, ampak enostavno niso imeli dovoljenja za izgradnjo dodatnih eh, plovil. Prav tako imajo težave pri dostopu do ribiškega in pomorskega sklada, eh, saj enostavno ne morejo na smiseln način izvajati svojih investicij. Eh, ribiče moramo podpreti pri svojih turističnih gospodarskih dejavnostih. O tem govori ta 21. in pa 22. člen. Prav tako jim moramo omogočiti dodatno izobraževanje, naprimer, ko gre za turistične dejavnosti. Uh, Ehm, to je želela povedati naša kolegica Gesina Meissner, jaz pa bi eh, sama nekaj dodala. Eh, strinjamo se s tem, da je treba poskrbeti za diversifikacijo ribiškega sektorja. Vendar pa ne smemo izpustiti izpred oči pomen ribiškega sklada. Sama sem tudi članica odbora za ribištvo. Eh, ko govorimo o dizifikaciji ribiškega sklada, govorimo o ribiškem sektorju, lokalnem sektorju, ki ima močno identiteto, ki lahko ponuja nek poseben tip turizma, ampak vseeno ta sektor preživlja velike težave. Zakaj? Zato, ker trenutno nimamo dovoljšnih kvot, zato da bi lahko uh, opravljali ribolov in da bi lahko ribiška podjetja postala dobičkonosna in trajnostna podjetja. Veliko si prizadevamo za mm, trajnostni razvoj okolja, za vzdrževanje. Posvetiti se moramo uh, vzdrževanju virov, zato da bodo ribolovna podjetja še vedno lahko nekako ostajala dobičkonosna. E, torej, ko govorimo o uporabi sklada za ribištvo, govorimo o uporabi tega sklada strani podjetij, e, ki se ukvarjajo z ribolovom, ki nimajo dovolj kvot za to, da bi lahko e, ribarila celotno, da bi lahko ribarila celo leto. Ne govorimo pa o. Ne govorimo pa o tem, da nekatera podjetja preprosto nimajo dovolj sredstev za to, da bi lahko eh, ustanovila oziroma da bi lahko zdrževala svoje dejavnosti ribolova. Se pravi, kdo lahko sploh dostopa do tega sklada? To se moramo vprašati. Tako da se strinjam s tem, da je to lahko opcija za diversifikacijo turizma, ampak moramo se osredotočiti na ribiški sektor, na, eh, na tista plovila in pa tiste ribiče, ki trenutno nimajo možnosti diversifikacije zaradi preniskih kvot. Eh, njihove ladje lahko ribe lovijo samo recimo tri mesece na leto in zato nima možnosti, da bi na ribolov vozile še turiste. In tudi zato bi morali uporabiti sredstva iz ribiškega sklada, zato da bi se te, eh, zato da bi se mm, te ribiške ladje lahko diversificirale. Omogočiti jim moramo, da bodo lahko ribiči eh, opravljali dobičkonosno dejavnost, zato da bodo lahko še naprej živeli od tega. No, ko gre eh, za ribiški sektor, bi izpostavila tudi vlogo žensk. Vloga žensk je izredno pomembna. V številnih delih Evrope, ob številnih obalah eh, so ženske omogočile temu sektorju preživetje, ampak ko se pojavijo težave, so pa ženske spet prve žrtve teh težav. Mislim, da bi morali več razpravljati o tem, kaj je reaktivni ribolov sama v številnih uh, skupnostih opažam, da uh, je v nekaterih skupnostih že skoraj več ladi, plovil, ki se ukvarjajo z uh, rekreativnim ribolovom, uh, kot pa tistih, ki se z ribolovom ukvarjajo za preživetje, zato da bi morali preučiti vpliv rekreativnega ribištva na profesionalno ribištvo. V nekaterih primerjih lahko eh, rekreativno ribištvo ima celo više kvote kot pa eh, profesionalno ribištvo. Eh, dobro, pogovarjati se moramo o turističnem ribolovu, ampak najprej moramo rešiti te probleme, ki imajo pravzaprav praviti z profesionalnim ribištvom. Hvala, kar ima deli. Hvala, predsednik. prečuva ko senci, Jill Evans ni mogla priti, se prečujem. Zato, torej, na nekaj dodam k temu prvem poročilu, naj vas upozorim na naslednje. Turizem, ki je povezan z ribištvom, mora predvsem upoštevati naravno dediščino. Ne moramo kar početi česar koli že z naravo. Torej, zaščita naravne dediščine je zelo, zelo bistvena. To mora biti ključ tukaj. Tudi za trajnostni turizem. Potrebujemo turizem, ki je povezan torej, z ribištom, ampak turizem, ki mora biti usklajen z interesi majhnih obrtniških poklicov in pa lokalnega gospodarstva. Torej, treba je poiskati nekakšno soglasje, tako da bi videli, kakšne so potrebe in kakšni so možni ukrepi, ki jih lahko sprememo za to, da bi zaščitili naravno dedično, v bistvu zemljo kot tako, planet. Pa še nekaj, kar je tukaj relevantno. Priobalno ribištvo je tukaj ključno, tudi včasih na bolj oddaljenih otokih, naprimer, ali pa tudi v rekah. Vse skupaj moramo poštevati, torej mislim, da je treba gledati širšo sliko in potem lahko sprejemamo prilagojene ukrepe glede na posamečno um, dejavnost. No, eh. Hvala. Še dobro kašujica. Dankešen, prezident. Uh, äh, želim pozdraviti. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam to poročilo in lahko povem, da se kot eh, poročevalko v senci lahko strinjam s tem poročilom. Velika povezava, pomena povezava je med turizmom in ribištvom. Prihajam iz eh, Hrvaške in lahko povem, da je zato lokalno ribištvo zelo pomembno, ja, tudi z vidika turizma. Pred vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli določene predpise, ki ravno niso pogodu lokalnim skupnostim, moram povedati, in upam, da bomo s časoma eh, tudi s pomočjo tega poročila pripomogli k temu, da se predpisi nekoliko spremenijo, predvsem tisti, s katerimi smo ogrozili rekreacijski ribolov, s katerimi smo ogrozili tudi identiteto lokalnih skupnosti, kajti nekatera mesteca živijo isključno od tovrstnega ribolova. In mislim zato, da je še kako pomembno, da se kulturna dediščina prav tako postavi na prvo mesto. Ko govorimo o ohranjanju identitete lokalnih skupnosti, potem je eden od pomembnih vidikov tu tudi malo ribištvo. In izjemno pomembno je, da Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo prepozna pomen teh malih ribičev. In eh, vse to je seveda vezano na način ribolova, na obliko in eh, vrsto plovil in tako naprej. Ampak današnji turisti, moramo vedeti, so drugačni. Veliko imamo turistov, ki si želijo nedotaknih eh, podeželskih destinacij in to je tudi glavni vir prihodkov v teh lokalnih skupnostih. In zato je tako zelo pomembno, da smo mi v Evropskem parlamentu to prepoznali, da gredo stvari v to smer. Upam, da bomo z določenimi manjšimi amandmaji lahko potrdili tudi ta osnutek. Hvala lepa. Hvala v imenu komisije, gospa Genova, iz eh, generalnega direktorata Mare. Spoštovani poslanke, poslanci, gospod predsednik, hvala lepa za besedo kot ta odbor dobro ve, je komisija dejala, da je ravno globalni turizem zelo pomemben za uh, ustvarjanje novih delovnih mest. Leta 2013 smo zato spostavili strategijo za pomorstvo. Ta izpostavlja izzive ter tudi uvaja ukrepe, ki jih lahko spremljamo na različnih ravneh, tako da bi okrepili ta potencial modre rasti. Predvsem potrebujemo diversifikacijo priobalnega turizma, treba je pospešiti trajnost ter pa tudi um, druge ukrepe. Zato smo in pa bomo sprejeli številne ukrepe um, tudi glede tematskih poti po Evropi. Prav tako se nam zdi zelo pomembno, da povežemo ribištvo s turizmom. To smo storili preko sklada ESPR predvsem glede deljenega upravljanja. Potem drugo delno upravljanje se opravi preko um, različnih lokalnih skupnosti. CLD že nadaljuje delo, ki je bilo upravljeno že v prejšnjem programskem obdobju 2007-2013 in več kot um, 300 lokalnih asijskih skupin je bilo vzpostavljenih takrat in sicer iz 21 držav članic. Eh, pred tremi leti, je več kot 80 odstotkov eh, teh že izpostavilo, da so ukrepi povezani s turizmom prioriteta za njih. Ena izmed prioritet. Potem še ena prednostna naloga sklada ESPR je to, da se izboljša diverzifikacijo ribiških dejavnosti. Treba je izboljšati njihov prihodek ter jih tudi vključiti v druge pomožne dejavnosti. Obenem pa se tako lahko tudi prispeva k eh, trajnosti okolja in pa trajnostni virov. Zato je sklad ISPR namenjen projektom, ki izboljšuje lokalne proizvode ter tudi pospešuje lokalno gospodarstvo ter pa um, izboljšuje ribiški turizem. Pa še nekaj bi rada podarila. V ISPR-ju imamo 30. člen, ki omogoča možnosti za ribiče, da se prijavijo za fin možnosti finančne podpore, tako da lahko naprimer na novo zgradijo ribiška plovila, plovila se potem lahko uporabljajo tudi za turistične namene. Zato potem države članice lahko same odločijo, ali se bodo odločile za to podporo. Ta obstaja tudi naprimer za usposabljanje. V ESPR tudi omogočamo pomoč pri usposabljanju mladih ribičev. Pa še nekaj konkretnih točk, ki so izpostavljene v predlogu poročila. Um, točka 11. Treba je analizirati socioekonomski učinek rekreacijskih plovil na turizem na kopnem. Tukaj se lahko izboljša diversifikacija te možnosti turističnih dejavnosti na kopnem in pa ob morju. Vse te dejavnosti že obstajajo, pa se lahko še marsikaj izboljša. Trenutno poteka študija v komisiji glede možnosti, eh, kako se lahko izboljša CLD tako bomo gotovo še boljše razumeli naravo teh ukrepov. Potem točka 11 in pa 18 in pa učinkovitost e-ukrepanja pri ribištvu. Leta 2014 je bila upravljena še ena študija medsebojnega ocenovanja glede ekonomske diversifikacije lokalnega gospodarstva. Študija je to upravila in ugotovili smo, da 5500 projektov smo spostavili do leta 2013 in Polovica jih je podpirala diversifikacijo dejavnosti v ribiškem sektorju. Ta študija je na voljo tudi na spletu. Potem čl, točka 19 iz eh, poročila komisije razmišlja o tem, da bi preko Farneta izboljšali povezavo med eh, travnostnim turizmom ter pa diversifikacijo ribiškega sektora. Tako bi Farnetu omogočili to, da se organizirajo sestanki z strokovnjaki za turizem ter pa z upravnimi organi sploh na čezevropski ravni. Upamo, da bo to izboljšalo razvoj še bolj sonaravnega turizma. Naše sodelovanje z European Travel Commission, eh, kot je to zapisano v točki 20, tukaj mislim, da potrebujemo še nekaj več dela, kolegi iz GD Grobo, da bomo da lahko še kaj dodali, ampak Sama bi se pa zahvalila poročevalcu in podboru za to mnenje in se že veselimo dodatnega sodelovanja, tako da bomo izboljšali turizem in paribiški turizem. Še bolj specifično hvala. Hvala lepa, bi se do prvno dobi poročevali. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa kolegice in kolege. Hvala za te koristne pripombe. No. Nekaj tega, kar ste dejali, je že vključeno v besedilo, nekaj bomo še vključili. In rad bi še podaril to, da upam, da bomo vašim željam ugodili in to čim prej. Prav tako smo tudi marsikaj še sporočili komisiji. Oni so dejali, da se strinjajo z marsičem že v preteklosti. Sedaj čakamo še na nekatere druge predloge in bomo potem skupaj s premembami uložili naše poročila. Hvala. Hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb je 13. september ob 12. uri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za. homologacijo vozil njihovih priklopnikov. Poročevalka je Karima Deli. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. No, škoda, da niso vsi kolegi ostali, kajti to je zelo, zelo pomembna tema. Kolegice in kolege, to mnenje bomo sprejeli novembra, gre za nadzor trga motornih vozil in to je zelo, zelo bistveno mnenje, res bistveno, nujno je to. Ustrajam na tem, da je to zelo ključno. Zakaj pravim to? To besedilo bo zelo vplivalo na avtomobilsko industrijo, pa tudi eh, pozitivno uh, načine, ki bo to imelo na naše zdravje, podnebje in pa varnost. Ne bo zelo jasna. Po škandalu Volkswagen smo torej želeli vzpostaviti preiskovalno skupino, hvala lepa drugim, da ste to podprli in sedaj smo začeli z delom v tej skupini. Veliko tudi iz te dvorane nas sodeluje v tej preiskovalni skupini in kaj smo se zaenkrat naučili, država članica in pa Evropska komisija so očitno omogočili sistem, ko je mogoča goljofija in prav tako je razmak med dejanskimi izpusti in pa nameravanimi teoretičnimi izpusti, to je ogromen razmak. Eh, včasih, naprimer, so številke za desetkrat previsoke, kot pa, torej više, kot pa bi morali biti. Potem naprej, nacionalni odbori so bili oblikovani v nekaterih državah članicah, tudi oni so prišli do podobnih zaključkov. Namreč, naši protokoli za certifikacijo in pa nadzor niso v redu ne delujejo. Zakaj? Velik del avtomobilov, ki so dani na evropski trg, torej avtomobili, ki so prestali evropske teste glede evropske zakonodaje, trenutne zakonodaje in ki se potem certificirajo glede na te teste, veliko od teh vozil sploh ne spoštuje več standardov že po par kilometrih. No, tukaj ne bi, saj ne zaenkrat, na nikogar kazala s prstom eh, komisije odbor Emis bo potem poiskal krivce. Ampak, gledajte, moram reči, tukaj smo oblikovali sistem, ki je v nasprotju z interesi evropskih državljanov. Kaj je tukaj mislim s tem sistemom? Poglejmo si zelo specifičen primer. Naprimer, sedaj je bil to škandal Volkswagen, da je pokazal, da obstaja določbe za uh, defect device, torej za takšne razveljavitve. Včasih se to dela tudi preko uredbe 715 iz leta 2007. Ta tudi omogoča razveljavitve po nekaterih fazah testiranja. In gledajte, tukaj bi omenila besedo deaktivacija. Ta potem lahko pogosto zelo spremeni rezultate čez nekaj časa. Naprimer v Ameriki tega koncepta sploh ne poznajo te deaktivacije potem pomenijo, da so na koncu velike razlike, velike razlike med tem, kakšni so pogoji v laboratorijih in pa kakšni so potem na cestah in kaj to pomeni za avtomobile. Sedaj bo treba počakati na leto 2017 in šele potem bomo razumeli to, da potrebujemo pri teh testiranjih boljše naprave, torej sisteme, ki bodo bolje merili izpuste pri samem viru, pri izpuhu. Pa še nekaj. Glejte, tukaj gre za naše državljane, evropske državljane, ki volijo za nas in gre tudi za potrošnike. Vse to je zelo bistveno za njih. Še nekaj, kar bi omenila. Uh, to potrošniki dobro poznate. Naprimer, kupite vozilo, čez nekaj časa, naprimer, uh, torej porabi 6 litrov na 100 km, ampak gledajte, že čez nekaj časa, potem boste opazili, da ste porabili 20 do 40 odstotkov več goriva, že čez nekaj kilometrov. Ampak gledajte, to ni normalno, tega pač ne moramo dopuščati. To zelo vpliva na marsikaj, tudi na onesnaženost in mislim, da to zelo vpliva tudi na ogromno ljudi, več sto tisoč ljudi, ki vsako leto umre zaradi onesnaženosti zraka tudi glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije. Kaj sedaj od nas pričakujejo evropski državljani, glede na vse to? Stvar je predvsej enostavna. Pričakujejo, da jim bomo zagotovili to, da bo kakovost zraka boljša, kot pa je. Sedaj nima smisla, da oblikujemo neke standarde, tudi na evropski ravni, če se potem ne izvajo. Naprimer Euro 5 ali pa Euro 6, s temi standardi naj bi zmanjšali izpuste dušika, v redu, imamo neke standarde, ampak potem pa ni regulativnega okvira, tako da bi to nadzorovali. Nima smisla. Potem naprej, kaj pričakujejo naši evropski državljani? Predvsem večjo preglednost ter pa neodvisnost pri homologaciji. Prav tako pričakujejo več tudi pri novem sistemu za nadzor trga. Ta nadzor mora biti učinkovit in smotren. Danes tega zaenkrat še ni in moramo tudi torej, izboljšati ta nadzor za celoten tok življenjskega cikla vozila, kot to počnejo v ZDA. Potem na takšen način lahko ukrepimo zaupanje potrošnikov v avtomobilsko industrijo. Pa še nekaj bi rada povedala. Moje poročilo ni torej nekakšen policijski nadzor nad eh, avtomobilsko industrijo. To ni moje poročilo. To je vloga preiskovalnega odbora EMIS tudi naprimer nekateri župani in pa ministra so se tukaj obrnili na sodišča in tudi na to moram misliti. Sama tukaj predvsem želim, da se vzpostavijo eh, kontrola in pa nadzor tako, da bomo imeli bolj zanesljivo avtomobilsko industrijo. Pa še nekaj glede predlogu sprememb v tem poročilu. Naj omenim najprej predlog spremembe, ki bi moral znižati tveganje za nove dieselgate, torej takšne škadale kot pri Volkswagenu. Kaj za to potrebujemo? Neodvisen nadzorni organ v Evropi, ta mora upraviti ustrezne teste, tako kot naprimer ameriška agencija za okolje. Kaj še potrebujemo? Nov sistem kazni, tako bi imeli po celotni Evropi iste sankcije ali pa tudi naprimer očkodnine, če se kdaj izkaže, da naprimer nek avto ni bil v skladu s standardi. Potem še drug sklop predlogov sprememb, želimo si boljšo homologacijo vozil, potrebujemo boljšo uskladitev homologacij ter pa tudi bolj usklajene tehnične službe in pa nacionalne organe. Te uskladitve ni, ni pravih standardov po državah. Tudi vloge predvsem in po državah in po Evropi niso jasno razmejene in razlikovane. Potrebujemo bolj jasne ločnice med organi. Potem naprej še nadzor trga. Tukaj sem predlagala to, da se vzpostavi poseben Evropski odbor, ki bo imel tudi ustrezna politika sredstva in pa prava, prava pooblastila. Naprimer, nadzorni organ bi lahko vsaj zahteval to, da nacionalni organi, naprimer, vozila, ki niso spoštovala standardov, um, se omaknejo z trga. Pa še nekaj za konec. V naslednjih dneh želim tudi pripraviti nov sklop predlogov sprememb, kaj ti pogledala sem si predvsem rezultate preiskovalnega odbora. V številnih državah so te študije in preiskave že potekale, sploh v Franciji, naprimer, ne omenjam. In priporočila in zaključki nekaterih poročil, sploh tega francoska poročila, so naslednja. Torej, preko poletja smo marsikaj izvedeli, nečisto še nismo mogli vključiti v poročilo, ampak nekatera priporočila pa vendarle so zelo relevantna in bi to lahko vključili sedaj v te predloge sprememb. Predvsem, naprimer, eh, nujen dostop do programske opreme v avtomobilih, ko so ti avtomobili v času testiranja, tako bi lahko tudi ugotovili, če so naprimer nekatere programske opreme škodljive oziroma uh, če so pri teh opremah goljufali. Torej, malce predolgo sem bila, gospod eh, predsednik, se opračujem za to, ampak mislim, da je to poročilo res zelo bistveno in moramo tudi ugoditi pričakovanjem evropskih državljanov. Hvala. Hvala. Besedo bi moral eh, dobiti Werner Kuhn, ampak ker mora Robert Cilja oditi v drug odbor, mu bomo dali zimovo besedo. Ah, okay, so, so thank you, Chairman. So I, on behalf of Mr. Tashanovsky, who is... Hvala v imenu gospoda Tošenovskega, ki je naš poročevalec v senci, bi želel povedati naslednje. Avtomobilska industrija ima pomembno vlogo za zaposlovanje gospodarstva in rast v Evropi in Dieselgate je nažalost pomenil dodatno negotovo za to industrijo. No, pri Volkswagenu ni šlo za odpove tehničnih služb ali uh, oblasti za homologacijo. Tukaj treba najti neko ravnovesje v sedanji situaciji. Uh, predlog komisije predvideva novo stopnjo nadzora in zdi se mi, da to nekako eh, dodatno obremenjuje eh, naše organe, institucije, to spodkopava delo nacionalnih organov za homologacijo in tako naprej. Naš poročevalec v senci ne podpira novega nadzornega organa, ki ga je predlagala poročevalka. No, bi se pa gospod Čošenovski lahko za, eh, rad zahvalil poročevalki za osnutek mnenja in veseli se nadaljnih pogajanj. Hvala, Karima. Lot en nove na kun. Hvala, sedaj pa Werner Kun. Danke, Herr Vorsitzender, dass das ein äh, wichtiges Thema ist, dass die Hvala, gospod predsedujoči, prav gotovo je to pomembna tema, ki zadeva celotno gospodarsko eh, gospodarstvo, pa tudi seveda zaščito okolja in zdravja naših državljanov in državljank. Tukaj ni dvoma. Ampak tukaj ne gre samo za resnične emisije pri vožnji, ampak eh, gre za več. Kolegica Deli je to razpravo sprožila tudi v odboru EMIS. Ampak eh, tukaj gre samo za del tega mozaika. Če, gremo, če si ogledamo celoten postopek homologacije vozil in priklopnikov, če si preberemo 400 strani vseh prilog in eh, drugih aneksov, potem vidimo, da gre tukaj za zelo zapletene postopke. Gre tudi za priklopnike, ki nimajo emisij, eh, razen če je. Ehm, so emisije iz recimo vagonov, železniških vagonov, tako visoke, da to preprosto več ni vzdržno. Zahvaljujem se Karimi Deli za njen predlog, nam se bomo prav gotovo odzvali. Nujno je treba poskrbeti za to, da bodo uh, organi za, za homologacijo v celotni Evropi delali z enakimi orodji. Uh, prav tako je izredno pomembna preglednost. Pa tudi proizvajalec vozila potrebuje nekega uh, neodvisnega nadzornika, ki mora potrditi, da je to, kar je bilo grejeno avtomobil, ne glede na to, ali gre za eh, zavore, za plin, pa tudi za electronic driving system. Eh, vse to morajo preveriti. Ta nadzor je nujno potreben. In uh, to pomeni tudi to, da je treba tem organom omogočiti mm, dostop do podatkov avtomobilskih proizvajalcev. Podoben problem smo v preteklosti že imeli pri VTA. Torej, eh, kdo odloča o tem, kakšne podatke je možno razkriti in katerih ni možno razkriti iz uh, uh, vzrokov konkurenčnega prava? Um, skratka, jasno je treba povedati, kakšne podatke nadzorniki uh, lahko dobijo uh, v roke. Jasno je tudi, da je treba te odobritve, te teste večkrat ponoviti in ob tem zagotoviti tudi uh, dovoljšno mero preglednosti. Torej, Potem treba je preveriti tudi um, izpuste pri realni vožnji, treba je tudi uh, preveriti aerodinamiko tega avtomobila uh, in zato je treba uvesti splošne evropske standarde, treba je zagotoviti sodelovanje tehničnih služb. Do sedaj je pravzaprav bila komisija uh, Eh, zadožena za ta nadzor. Komisija bo to vlogo morala obdržati, bo pa prav gotovo še veliko razprav o tem, ali potrebujemo nek nov nadzorni organ na evropski ravni. Sam bi rekel, da ne. Je pa treba jasno ločiti proizvajalca avtomobila, nadzorni organ in pa tehnične službe to je treba popolnoma ločiti, zato da ne more prihajati do navskrižji konfliktov. Eh, prav tako je Karima Deli predlagala enotne strukture pristojbin. Eh, no, strukture so lahko enake, plačila pa nujno ne. In eh, ne vem, kako lahko konkurenčno to v Evropi zagotovimo, da bi posod imeli enake pristojbine. To se mi zdi prej problematično. Nujno pa je zagotoviti enake okvirne pogoje po vsej Evropi, torej gre za proizvodne avtomobilov, za njihovo tehnično preverjanje, za njihovo dajanje na trg, za odobritev teh vozil in pa za uh, meritev emisij pri dejanski vožnji. Pa tukaj ne gre samo za emisije, ampak tudi za druge gradbene dele avtomobila. Uh, zahvaljujem se eh, z razpravo za razpravo. Zahvaljujem se poročevalki deli, eh, čaka nas trialog, eh, govorili smo o preglednosti in treba je povabiti tudi poročevalce v senci, ko bomo razpravljali o tehničnih vprašanjih nekateri, nekateri druge prične skupine so že napovedali, da želijo najprej počakati na zaključke odbora EMIS eh, in da potem želijo urediti to zakonodajo o homologacijah. Mislim, da to ni potrebno, vsekakor bomo poštevali umestne rezultate odbora EMIS. Pri naših sklepih je pa treba tukaj vsekakor hitro ukrepati. Dnevno je v Evropi odobrenih na tisoče novih tipov avtomobilov in tukaj treba pogledati, pogledati tukaj treba zagotoviti preglednost, zagotoviti je treba ustrezno homologacijo in pa tudi merjanje izpustov pri dejanski vožnji. Kristin Revoalon. Presidence de la Commission d'enquête. Ja, hvala. Govor je bilo prej o preiskovalnem odboru in pravi, da um, naš odbor pove tudi svoje mnenje. No, škoda, da imamo tukaj samo mnenje in da nimamo deljene pristojnosti z drugimi odbori. Pri marsičem se strinjam s Karimo Dali, z našo poročevalko. Naj se vrnem na, to, na ta preiskovalni odbor. Imamo enotni trg, ampak ni usklenih pravil, ni pravega nadzora in to je katastrofa za interes javnosti. Sveda, Atomobilska industrija je dobila svoje, ampak eh, potrošniki in pa državljani pa ne. Mi pogosto trpimo zaradi, naprimer, slabe kakovosti zraka in podobno. Vidimo, da potrebujemo več in pa boljšo Evropo. Od poklic vozil, naprimer, ne moremo se tega lotiti po posamečnih državah. Naprej se lahko odloči nekaj za eno državo, potem pa se nekaj druge stvari v druge državi. To je potem zasmehovanje in povečuje možnost goljufi. Prav tako potem lahko marsikdo izbira najugodnejšo situacijo, naprimer situacijo, kjer so standardi najbolj ohlapni. Ne, potrebujemo jasne in dobre, visoke standarde tudi z evropskim nadzorom. Potrebujemo standardizirane postopke testiranja v realnih pogojih, ne pa teoretičnih. Vsi se morajo izvajati na enak način in predvsem moramo odpraviti na skriža interesov, ta pogosto obstaja teko celotne verige certifikacije. Prav tako morajo biti vsi organi, ki to testirajo, neodvisni od avtomobilske industrije. Nadzor mora biti učinkovit, neodvisen in zelo pomembno je, da so res neodvisni. To je zelo, zelo ključno. Tudi potem, ko je bil homologacijski list že izdan, morajo biti vozila še dolga leta v skladu s standardi in pa z okoljskimi praksami ter standardi. To velja predvsem tudi za tehnično kontrolo. Potem naprej, še tukaj bi omenila to, da ni treba čakati samo na rezultate preiskovalnega odbora. Lahko gremo naprej že sami. Mislim, da je prav, da nekako hodimo usporedno in se ne prehitevamo. Lepo da je tudi prejšnja poročila Kosinci izrazila podobne pomisleke. Za nas je zelo pomembno, da gremo do samega konca, da oblikujemo poročilo in da vzpostavimo standarde, ki bodo dejansko takšni, kot jih potrebujemo. Mislim, da tukaj gre za zaupanje evropskih državljanov in potrošnikov, torej res se moramo dobro lotiti tega dela. Hvala. Dank, je čas, bah. Hvala, sedaj pa George Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da ni treba, da podarjam, kako občutljiva je ta tema. O tem so govorili že drugi kolegi. Rekel pa bi, da sedaj ne smemo ravnati preuranjeno dejansko imamo veliko homologacijskih organov, ki so se dejansko že pred to uredbo dej držali zakonodaje, ki so akreditirani, ki redno uh, so predmet nadzora. Uh, Dejansko je šlo tukaj za nekakšne vrzeli in pa nejasnosti v obstoječi zakonodaji in naša glavna naloga mora biti ta, da te vrzeli sedaj odpravimo. Karima je predlagala 14. Um, predlog spremembe, govori o preglednosti, s tem se strinjam, treba zagotiti neodvisnost in ločitev proizvajalca in nadzornih organov. To je treba podpreti. No, mislim pa, da moramo biti zelo previdni. Ehm, Karima je eh, sedaj to črtala, ko gre za izvedbene akte, kajti parlament ima s tem iz preteklosti nekaj slabih izkušenj. In pa eh, še. Um, ta novi nadzorni organ, ki je, ga je predlagala Karima v predlogu spremljivo 28. Tukaj moramo postopati previdno. Evropski nadzor, ja, eh, zato je treba poskrbiti, ampak zato, da bi zdaj ustvarjali oziroma ustanavljali nek nov nadzorni organ, to se mi pa res ne zdi potrebno. Torej, eh, nekako je treba zagotoviti eh, medsebojni nadzor, eh, no, eh, to, ta nek peer-to-peer -peer review, kot to predlaga komisija, da bi ena država nadzorovala druge eh, nadzorne organe, eh, to se mi res ne zdi potrebno, tega ne potrebujemo, to lahko privede do konfliktnih situacij. Vse ehm, tako komisija zadolžena za to. In pa še ena točka. Werner Kuhn je govoril o prilogah. V Evropi imamo veliko majhnih in srednje velikih podjetij, to so maloserijski proizvajalci in zato moramo uh, tukaj biti zelo previdni. Jasno je, da je treba uh, nadzorovati velike proizvajalce, ne smemo pa izpustiti izpred očitih maloserijskih proizvajalcev in tudi uh, In tem je pa treba omogočiti neko mero fleksibilnosti. Treba jih seveda nadzorovati, ampak tudi neka fleksibilnost jim moramo omogočiti. Hvala lepa, sedaj pa izraz skupaj Bilbao. Gracias, presidente. Hvala. Gospod predsedujoči, samo dve ideji bi želela predstaviti, gre za ideje gospoda Rikeja, ki ga danes ni tukaj. Eh, torej prvič, eh, z, skupina ALDE se strinja z tem, da potrebujemo evropske certifikate in manj nacionalnih certifikatov na tem področju. In pa drugič ta predlog, da bi delo prestavili, zato da bi počakali na sklepe odbora EPIS, eh, EMIS. Eh, torej, eh, tukaj si želimo čim prej konkretnih rezultatov pri poročilih, ki jih pripravljamo. Še en jaz Ajala Sender. Sí, eh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, uh, jaz se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Ja, treba je pospešiti delo, ni treba, da čakamo na sklepe eh, odbora EMIS in pa drugič ni smiselno, da naš odbor ne sodeluje pri, pri ni soporočevalec za to temo. To ni spremljivo, morali bi se bolj boriti, boriti za to. Potem v zvezi s tem, kar je predlagala Karima Deli. No, uh, vsi vemo, da je ta industrija zelo zapletena in prav tako um, Ehm, ne moremo sedaj v primeru te afere prikazovati ameriško stran kot nekakšne svetnike, ki so odkrili to afero in ki so nam sedaj prišli na pomoč kot nekakšni angeli varuh. In ja vas spomnim na to, da so to odkrili že nemški organi in jasno je bilo, da je šlo za prevaro. To smo vedeli že prej. Uh, Eh, je pa res, da sedaj zaradi tega ne smemo preganjati celotne evropske avtomobilske, avtomobilske eh, industrije. Eh, torej ne smemo sedaj vseh metati v isti koš. v avtomobilskih industrijah obstajajo velike razlike. Ponekod sestavljamo majhne avtomobile, ki imajo tudi veliko manjši okoljski eh, vpliv. Treba je upoštevati tudi to, morda bi najprej potrebovali prvo etapo znižanje emisij za recimo eh, tista vozila, ki porabijo več goriva. Skratka, tega problema bi se morali lotiti korakoma. Ne moremo sprejemati tukaj nekih rešitev, ki veljajo za vse povprek. Eh, se pravi, kako naj sedaj na enak način obravnavamo majhne avtomobile, ki imajo manjši okoljski vpliv, kot pa velike avtomobile, ki imajo zelo velik eh, okoljski odtis. Eh, no in potem imamo sedaj tudi veliko konkurenčno strani električnih avtomobilov, kot je recimo Tesla. Električni avtomobili eh, dobro, so lahko odlična stvar, ko bodo dejansko tako zeleni, kot bi si želeli. Trenutno temu še ni zagotovljeno. Uh, v avtomobilski industriji je treba razmišljati strateško, to ima opraviti seveda tudi za nacionalnimi odločitvami. In pri evropskih odločitvah, eh, torej ko si tukaj zamišljamo nek velik evropski nadzorni organ, ja tukaj moram rečeti, da je to prvo kot prvo zelo težko, kajti tukaj uh, moramo ohraniti tudi konkurenčnost znotraj te industrije, treba je zaščititi potrošnike in treba poskrbeti za priložnosti za delovne mesta. Uh, Po drugi strani pa e, imamo tudi tukaj problem poslovnih tajnosti, ki jih je treba zaščititi. No, tudi ta ideja peer-to-peer -peer review e, se mi ne zdi najboljša. Vemo, da gre tukaj pri avtomobilskih industrijah pogosto za nacionalne odločitve. ko gre za iskanje rešitev, mislim, da bi se morali osredotočiti, da bi se morali osredotočiti na to, da uh, to zakonodajo sprejmemo kar se da hitro in da razmislimo o tem, kako lahko eh, zmanjšamo porabo v avtomobilih in kako lahko poskrbimo za kar najnižje emisije. V Evropi smo že poskrbeli za velik upad emisij CO2, ampak ne moremo pa sedaj zadušiti popolnoma te industrije, ne smemo uh, Eh, um, ogroziti delovnih mest v tej industriji. Torej, nujno je treba znižati porabo v avtomobilih, treba je srednjeročno poskrbeti za to, da bomo spoštovali inovativne inštrumente, uh, treba je poskrbeti za gospodarstvo obsega, treba je poskrbeti za dostop, uh, potroš, da, za dostop potrošnikov do teh proizvodov. Uh, Skratka, potrebujemo določene smiselne ukrepe, ne moremo pa iz danes na jutri zadušiti tega pomembnega dela evropskega gospodarstva in seveda ne smemo tudi uh, upoštevati, moramo tudi to, da naša avtomobilska industrija ni neodvisna na to, kar se dogaja na drugi strani Atlantika. Še Dieter Leprih Koh. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za njen pred predlog ustreznega nadzora nad uh, eh, avtomobilov, ki so že v proizvodni. S tem želim povedati, da tukaj ne smejo nastati dodatni stroški za potrošnika. Tudi se zahvaljujem poročevalki deli. Eh, no, sem pa skeptičen do nekaterih točk. Recimo, ko gre za predlog novega Evropskega nadzornega organa. Eh, o tem so govorili že predhodni govorniki. Poročevalka večkrat tudi omenja Volkswagen. Jaz bi si želel. Uh, da bi se vzdržali tega, da postavljamo enega samega proizvajalca eh, na pranger. To ne pravim kot eh, zato, ker sem Nemec, ampak zato, ker obstajajo dokazi za to, da so tudi številni drugi avtomobilski proizvajalci goljufali. No, všeč pa mi je ideja poročevalke o lo, jasnem ločevanju odgovornosti eh, proizvajalcev avtomobilov, nadzornih organov in pa testnih organov. Če želimo okrepiti preglednost in neodvisnost, potem je najprej treba poločevat, eh, jasno ločiti eh, vlogo posameznih eh, akterjev in zagotoviti njihovo neodvisnost. Eh, če bi eh, eh, uveljavili ta, ta imenovan, tak, tako imenovani peer-to-peer review, pa to ne bi bilo smiselno, saj bi to lahko privedlo do tako imenovanega uh, turizma pri certifikatih. Uh, no, kar se tiče omejevanja, uh, trajanja samih uh, homologacij, pa se mi to ne zdi smiselno. Hvala lepa, zdaj pa Ismail Ertug. To... Hvala lepa. Najprej moram, reči, najprej moram reči, da ste nas pozabili, skupino socialistov. Oprostite, mislim sem, da je gospa Revol govorila v imenu socialdemokratov. Povedati nam morate, kdo je poročevalec v senci. Poslanci govorijo vse po prekinih trmače, ne slišimo. Koncentration, Yes, I, I would like to follow uh, the, the um, present now. Tako sedaj bi želel predstaviti izjavo gospe Grapini, naše poročevalke v Senci. Ona meni, da bi uh, bil Evropski nadzorni homologacijski organ dobra ideja, ampak to bi moralo biti posebnem kosu zakonodaje podpira ta koncept, ampak meni, da takšnega homologacijskega organa ne bi mogli vzpostaviti v okviru te uredbe. Prav tako se ne strinja s tem, da bi neka agencija bila zadolžena za sprejemanje delegiranih aktov. To eh, ni v skladu z pogodbo o delovanju Evropske unije. Saj je edina institucija, ki lahko sprejme takšne akte, komisija. Evropsko računsko sodišče ali kakšen drug uh, eh, poblašeni organ bi lahko poskrbel za preverjanje uh, takšnih. Uh, homologacijskih organov, dokler ne bomo imeli Evropskega nadzornega organa. E, treba je tukaj spoštovati zakonodajo, prav tako pa e, pravico držav članic e, do tega, da preverja, ali je zakonodaja bila pravilno izvajana. E, skupni raziskovalni center je center za znanost in raziskovanje Evropske komisije, združuje znanstvenike, ki izvajajo raziskave, zato da lahko ponudijo neodvisno znanstveno mm, podporo evropskim zakonodajnim predlogom. In uh, njihovo uh, delo bi prav uh, torej, delo homologacijskih organov bi pravzaprav lahko bilo podobno eh, delo teh centrov. Tako, to je konec izjave gospe Grapini, sedaj pa bi želel še nekaj eh, povedati v mojem imenu. Sem eden izmed eh, članov tega preiskovalnega odbora. Mislim, da je najpomembnejše pri delu preiskovalnega odbora troje. Najprej nadzor, potem preglednost in pa naknadno preverjanje. Tako sedaj pa bom spregovoril v nemščini. Lažje na ta način govorimo o teh tehničnih vprašanjih. Vprašanj. Kar se tiče homologacijskih organov in tehničnih služb, bi te morali postaviti na visokem nivoju, morali bi jih bolje nadzorovati. Ideja Evropskega nadzornega organa eh, je dobra, ampak tu je treba v delo vključiti tudi države članice. Homologacijski organi eh, morajo javno objaviti svoje ugotovitve, zato da lahko se takoj vidi, kje prihaja do goljufij. Na ta način bomo lahko tudi bolje preverjali tesne rezultate ali homologacijske certifikate. To mora jo eh, biti zmožna preveriti neodvisne tretje strani. Trenutno dostopa do teh podatkov nimamo in to je treba popraviti. Eh, korak iz direktive do uredbe se mi zdi pravilen in tudi nujen, kajti nima smisla, da imamo sedaj 28 različnih homologacijskih organov z različnimi normami in uh, standardi kakovosti. Ravno to je privedlo do tega, da eh, ravno, ravno to, da smo imeli tako razdrobljeno situacijo, je privedlo do takšnih uh, škandalov. Hvala. Tudi sam sem eh, se uvrstil na eh, seznam govornikov. Eh, Ines Ajara Sender je govorila o ogroženosti delovnih mest. Kdo pa jih je ogrozil? Avtomobilski proizvajalci so ogrozili delovna mesta, oni so uničili svoja podjetja, oni so goljufali, oni so goljufali uh, goljufali, ko gre za potrošnike, ogrozili so človeška življenja in tako naprej. Nihče za to ni sodno odgovo, odgovarjal, nič se ni zgodilo, ampak samo razpravljamo. Oni so pa vsi zaščiteni, ker je šlo seveda za kombinacijo krivde. Uh, političnih organizacij, ki bi to morale preverjati in pa proizvajalcev avtomobilov. In jasno je, ne gre tukaj samo za Volkswagen, gre za skoraj vse avtomobilske proizvajalce v Evropi, ki so goljufali. In nemški inženiri so bili tisti, ki so začeli opozarjati na to. Ampak niso se odpeljali v ZDA in eh, so o tem poročali ameriškim oblastem. Najprej so bili v Nemčiji, na to so opozarjali zvezdno vlado, bili so tudi pri Evropski komisiji, na to so opozarjali opozarjali komisijo že pred petimi ali šestimi leti. Ampak nič se ni zgodilo. Zato bi moral nekdo za to odgovarjati. Vem, da bi Volkswagen lahko za 300 evri na avto zadržali mejnih urednosti. Ampak to so si oni prihranili, sedaj pa so uh, dobili milijardne kazni in to upravičeno in so morali plačati večkratnik tega, če bi se držali zakonodaje, kot to od nas pričakuje tudi naši državljani, bi se lahko prihranili veliko denarja in tudi njihov dober ogled bi bil ohranjen. Vsi so vedeli za to in ko je prišel prvi škandal, so vsi drugi močali. Uh, eh, pokazali so s prstom, ja, mi smo se držali zakonodaje, mi smo si s tem povzročali stroške. Uh, nišče se ni oglasil, vsi so molčali. Eh, zato je postalo jasno, da so vsi sodelovali pri tem eh, v Franciji, v Italiji, v Nemčiji ali pa kjerkoli že pač. Vsi so goljufali. Eh, in zato je nujno treba poskrbeti za neodvisne institucije, ki bodo imele nadzor nad tem. In ni nujno, da je to veliki nadzorni evropski organ. Je pa res, da morajo pristojni organi imeti dovolj pristojnosti, da lahko recimo eh, izvaja vzorčne teste in če pri tem, eh, če bi ti pokazali, da prihaja do nepravilnosti, mora nekdo jasno opozarjati na to. Potem veliko smo govorili tudi o neodvisnosti. Vsi si želimo neodvisnosti. Jasno pa je tudi, da morajo biti te uh, da morajo biti ti organi tudi finančno neodvisni. Kajti v Evropi je bilo tako, da so nekateri pridobili homologacijo v Luksemburgu, drugi spet v Nemčiji, potem spet v Franciji in tukaj so pač tekmovali za najnižje vrednosti. Če pa sem kot inštitut neodvisen, da morajo avtomobilski proizvajalci uh, priti k meni, potem, uh, če nismo neodvisni, seveda ne smemo biti prestrogi. Uh, Zato moramo zagotoviti neodvisnost teh uh, organov. Vem, da na prodani avtomobil uh, uh, da če bi na prodani avtomobil en evro namenili neodvisnosti takih institucij, potem spoh ne bi imeli takšnih problemov in organi bi delovali neodvisno. Tako da treba je zagotiti neodvisnost teh organov, tudi uh, finančno neodvisnost tu v Nemčiji, ki je vsake, vsak ne, vsakih nekaj let preverja avtomobile, deluje neodvisno. Uh, Eh, torej gre za institucionalno uh, neodvisnost, gre pa tudi za finančno neodvisnost. To je jasno, kajti sicer se bodo takšni škandali tudi v prihodnje ponavljali. Uh, nekateri še vedno sanjajo o tem, da bodo uh, še naprej goljufali, pa jih pri tem ne bo nihče dobil, ampak to se več v prihodnosti ne sme zgodovi, zgoditi. Tako sedaj pa predstavnica komisije. Good morning, everyone. Hvala lepa in dobro jutro vsem. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem za osnovke poročil. Komisija meni, da gre ta osnutek in amandmaji se kako, še kako dobro skupaj s tem, kar komisija predlaga v svojem osnutku. Naš namen je, da bi sistem homologacije v Evropi postal bolj robusten, bolj učinkovit in v prvi vrsti bolj verodostojen. Verjamemo, da besedilo tega poročila v veliki meri izpolnjuje ta pričakovanja in tudi podpira eh, naše razumevanje tega, kar je potrebno storiti, tako da nas eh, večina teh eh, amendmajev tudi veseli. Naj povem, da je prav tako pomembno, da komisija in pa tudi parlament, se pravi ta odbor, od sebe da enak eh, močan signal, da je potrebna temeljita reforma. To je namen tega poročila. Ne gre za neke površinske spremembe, ampak gre za celovit, celovito prenovo sistema. In takšno sporočilo odbora je izjemno pomembno in to tudi pozdravljamo. Eh, danes ne bi šli v podrobnosti amandmajo, bi pa vas rada opozorila samo na nekatere amandmaje, nekatere spremembe. To, kar vsekakor lahko podpremo, so vsi tisti amantmaji, ki gredo v smer večje preglednosti, eh, tudi boljše porazdelitve vlog posameznih akterjev v homologacijskem procesu, prav tako razumemo eh, občutljivost okoljskega vprašanja, ki se odraža v amantmajih in mnenja smo, da je to prava pot, pravilen način, kako izpostaviti pomen teh eh, okoljskih pomislekov. No in ne na zadnje krepitev vprašanja, nadzora nad eh, trgom in pa izvrševanje postopkov, to je tudi nekaj, kar je dokaj samoumevno in pa potrebno. Tako da ta sklop med majo vsekakor pozdravljamo, smo pa seveda na voljo poročevalcu oziroma poročevalki in odboru za morebitna dodatna pojasnila. No, je pa nekaj zadev, ki bi jih eh, tudi rada izpostavila in sicer točk, kjer ima komisija določene pomisleke. Najprej vzpostavitev neodvisnega organa. To, kar mi predlagamo, je sistem nadzora in neodvisnega nadzora, ki bo po našem mnenju zadosten za to, da se zagotovi, da bo vloga nadzora trga ustrezno upravljena na ravni držav članic in tudi komisija bo pač preučila, kaj je potrebno vsekakor smo zavezani na čelu neodvisnosti, kar je tudi povdarila poročevalka, ampak neodvisnost je le eden od uh, pogojev. Potem je tu vprašanje proračuna, kadrovske zasedbe, razpoložljivega časa, tako da vsekakor verjamemo, da je neodvisnost potrebno močneje ugraditi ta uh, sistem, uh, ne pa nujno z ustvarjanjem novih institucij. Naš drug pomislek zadeva samo časovnico dela vsekakor cenimo delo, ki ga je opravil odbor, ampak eh, vendarle je treba pozoriti na to, da je nujno ukrepati. Gre za sistem, ki ne deluje, ki je suboptimalen in ki, kot se sami dali, ni dovolj m, mm, naravnan k zaščiti potrošnikov, tako da zamude nikakor niso dobrodošle in tu ne govorimo o hitenju, ne govorimo o tem, da je treba hiteti na račun kakovosti, ampak vsekakor pa je potrebno na tem predlogu delati prioritetno. No, zadnji komentar pa je vezan na pravila povezana neposredno z emisijami. Te spremembe so sicer eh, dobre, ampak eh, zakonodaja o homologaciji eh, ni ravno pravo mesto za to vrstne predpise. Eh, to namreč urejajo drugi predpisi na področju emisij in eh, tam je pravo mesto za reševanje teh vprašanj. Torej, tudi tu smo na voljo odbor, zato da poiščemo najboljšo dikcijo in rešitve za izpostavljena vprašanja. Nasplošno pa še enkrat podarjam, podpiramo eh, predloge, ki ste jih podali. Hvala lepa. Besedo ponovno dobi poročevalka. Gospod eh, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, veseli me, da komisija danes pravi, da je treba postopati hitro. Eh, deset let že pa je komisija dokaj pasivna in to je kar težka stvar. Zdaj, če si že jemljemo čas, potem si ga vzemimo. In nima smisla, da se zdaj vračamo k neki zakonodaji, da potem čez dve, eh, tri leta ponovno pride do nekih škandalov. To, to, to preprosto ni možno. No in še enkrat, eh, moj, moj cilj, kolegice in kolegi, je, da delamo dejansko z roko v roki z odbori IMCO in ENVI. Tako smo se lotili vprašanja emisij, kajti eh, to je tisti škandal, ki je bil izpostavljen. In če nadzor ni učinkovit, če se je izkazal za neučinkovitega glede normativov o izpustih 1x, potem bi bilo posledično dobro imeti samo nadzor. Ne, če nimamo dobrega nadzora za 1x, eh, potem eh, tudi pri emisijah ali pri normativih za motore ne bomo uspeli. Zakaj? Zato, ker je Eh, eno x, to, kar izhaja iz eh, preteklih zdravstvenih škandalov. No in še ena zadeva, ki bi jo rada izpostavila. Vsi ste omenili dve zelo pomembni vprašanji. Se vprašanje nadzora in vprašanje neodvisnosti. Danes eh, smo tu tudi dodali vprašanje finančne odvisnosti. Sama menim, da si ne moremo privošiti da ne bi imeli nadzora. Komisarja Frhojgna eh, smo slišali na eh, zadnjem zasedanju Emisa in eh, jaz danes si zastavljam resnično vprašanje glede Evropske komisije in njene sposobnosti zagotoviti lastno neodvisnost. Tako da mislim, da imate kar prav ključna vprašanja je potrebno obravnavati tudi v tem poročilu, kdo odloča. S tami ste prav zastavili vprašanje, torej kdo je tisti, ki izdaja homologacije. Potem vprašanje realnih pogojev, kajti to bo, to bo resničen največji izziv tu. No, menim pa, in tu se nekako v zaključku vračam k tej temi, da ne moremo še naprej sprejemati argumenta, brezposelnosti, ki bi jo povzročili, če se lotimo avtomobilske industrije. Kaj hočem reči? Ravno zaposleni v avtomobilske industriji so tisti, ki so žrtve tega škandala. Zdaj, kot prvo se jih postavlja nekako pred zid z zastarelimi tehnologijami in goljfimi tehnologijami in zdaj jih je treba te zaposlene prilagoditi na nove tehnologije, vodik in ostale stvari, ampak zdaj je treba to storiti. Kaj ti žal, bodo oni tisti, ki bodo prve žrtve, zato ker vlada prevelika pasivnost glede tega, kar bi morali danes storiti. Dejstvo je, da bodo razprave verjetno kar težke, ampak cilj je jasen in žal to ne zadeva zgolj Volkswagen, to zadeva tudi druge avtomobilske proizvajalce. In naš cilj je, da se ognemo v prihodnje takšnim škandalom v Evropi in da mi, zakonodajalci, pokažemo in dokažemo, da je Evropa sposobna sprejemati normative, ki jih je potrebno spoštovati in da se ponovno pravice potrošnikov postavi v ospredje, kajti njih so resnično ogoljufali tu in to je tisto, kar se mora končati in narediti treba konec tej zgodbi in pokazati, da je Evropa tu zato, da zaščiti državljane, kar zadeva onesnaževanje zraka, kar zadeva okolje in kar zadeva njihovo zdravje. Hvala. Hvala lepa. Rok za položitev amantmajev je 13. september ob 12. uri. S tem smo eh, zaključili sestankom, nadaljujemo pa za zaprtimi vrati in sicer zasedanje koordinatorjev.